prosili kot postopkovno vprašanje. Naj povem, da danes slavimo mednarodni dan družine. Ta je bil ustanovljen leta 1993 in sicer strani Generalne skupščine Združenih narodov in to je priložnost za to, da spodbujamo večjo občutljivost za socialne, gospodarske in demografske zadeve v povezavi z družino. Družina je osnovno jedro naše družbene organizacije, ki je skupaj s šolo podeljena bistvena vloga za izobraževanje naših mladih in za prenašanje skupnih vrednot, na katerih temelji naš naše sobivanje. Družina je vedno imela to vlogo in zato smo vedno podpirali pomen tega, da se usklajuje vloga družine, družinskega in poklicnega življenja in zato uh, se tudi danes zauzemamo prepričljivo za nadaljevanje prizadevanju v tej smeri. Zdaj pa uh, gospa Lundgren. Gospod Lundgren. Gospod predsednik, imam postopkovno zadevo v zvezi z enajstim členom o demonstraciji oziroma manifestaciji, ki je potekala sedemindvajsetega aprila v Bruslju pred plenarno dvorano. Šlo je za demonstracijo gospe Margrite Ulskog, ki je želela pokazati solidarnost z Marvanom Majuti palestinskim teroristom. Gre za človeka, ki je zagrešil tri teroristične napade, v katerih je bilo ubitih pet ljudi, vključno z matero dveh otrok. Eh, šlo je tudi za eh, poskus umora, ki se mu ga očita, poleg tega eh, naj bi bil član teroristične organizacije, bil pa je proščen tudi za 33 drugih umorov, za katere je bil obdolžen zaradi pomankanja dokazov. V našem parlamentu ne moremo dopustiti takih izkazov solidarnosti z obsojenimi teroristi. Zahtevam, da gospod Tajani kot predsednik parlamenta resno vzame svojo odgovornost in zadevo preuči. Najlepša hvala. Onorevole D'Amato. Um, gospod D'Amato, hvala, predsednik. Obračam se na vas in na kolege, ki so tu prisotni. In želim obsoditi, da svet in sedem držav Evropske unije blokirajo pomoč za eh, prizadeta območja v srednji Italiji zaradi potresa. Gre za sredstva za eh, pomoč tem območjem. Sedem mesecev po tej katastrofi še vedno večina državljanov živi v šotorih in nimajo možnosti za ponoven začetek normalnega življenja. Torej, priložnost eh, je ponujena s temi sredstvi za to, da Evropska unija izkaže svojo solidarnost in jim pomaga in zato prosim, eh, ukrepajte hitro. Poročevalec bo seveda um, ehm, zauzemal stališče parlamenta v zvezi s tem na trialogu in parlament je svoje stališče zelo jasno uh, Eh, zauzel. Vaše mnenje bom seveda posredoval poročevalcu, ampak mislim, da je s tem že zelo dobro seznanjen. Vsekakor je v interesu parlamenta, da se zauzemamo za um, odločitev, ki smo jo tu že sprejeli. Gospod Karper. Najlepša hvala, predsednik. 14. februarja je v tej dvorani gospod Papadakis govoril o Izraelu kot o teroristični državi. Temu sem takrat ugovarjal, šlo je za razpravo o zunanjih zadevah. Kolikor vem, je bila zadeva posredovana predsedstvu in eh, vas osebno sprašujem, gospod predsednik, zakaj niste ukrepali? Zelo jasno bom odgovoril v zvezi s tem in tudi v zvezi z drugimi temami. Torej, naj bo jasno, ne želim dušiti političnih razprav znotraj tega parlamenta, ampak če se za vsak prispevek, s katerim se ne strinjate, zahtevajo sankcije in če to niso prispevki, ki so v nasprotju z načeli Evropske unije, bomo ta parlament spremenili v neke vrste organ za cenzuro. Sam na noben način ne nameravam zadušiti te razprave, eh, vendar pa, če pri vsakem prispevku, kjer se kritizira določeno državo ali določene osebe, Eh, in če gre samo za politični napad, ne da bi ta vseboval tudi elemente nasilja, mislim, da eh, to še ni razlog za sankcije in to velja za obe strani, eno in drugo. Sam sem vedno ukrepal, kadar so bile izrečene uh, vulgarne ali nasilne besede ali besede, ki so bile v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Za vse ostalo pa mislim, da sankcije niso na mestu. In uh, zavedam se, da je moja odgovornost ta, da naložim sankcije v primerjih, ko je to potrebno. Predre. Ofilo na karangilo, kire predre, oti dio hore zmelit. Gospod Kristoforu, hvala. Žal, Moramo povedati, da Grčija in Cipr kot državi članici Evropske unije postajata žrtvi ekspanzionizma Turčije, ki krši tako letalski kot uh, morski prostor s tem, da blokira eno od držav članice Evropske unije, kar povzroča tudi škodo evropskim podjetjem, uh, ki izkoriščajo vire plina na tem območju. Torej gre za naše suverene pravice, ki se s tem kršijo in to so hkrati tudi suverene pravice Evropske unije. In menimo, da se je na to treba odzvati in da se mora Evropski parlament odzvati, tako kot se mora odzvati vsakič, kadar je ena od 27 eh, držav članic Evropske unije ogrožena. In ne moremo dopustiti takšnega govora, kot ga eh, izvaja Turčija in ki ogroža naš del sveta. Zato vas prosimo za solidarnost zahtevamo ukrepe proti tej državi, ki ogroža stabilnost v tej regiji in ogroža tudi vrednote Evropske unije. Hvala. Um, zapisnik z eh, prejšnjega zasedanja je bil razdeljen, ima kdo kakšne pripombe? Ne, torej je zapisnik sprejet. Zdaj pa, kar zadeva sestavo političnih skupin.